izrazite podporo poročilu in zavrnite predloge sprememb. Hvala. Najlepša hvala. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo ob koncu razprave. Naslednja točka na dnevnem redu pa je izjava komisije v zvezi s pogajanji, ki trenutno potekajo o sporazumu akta. sprejeta agenda ne dopušča postopka catch the eye pri tej razpravi. Če nihče ne nasprotuje, pa bi sam predlagal sledeče. Če se bodo govorniki na seznamu držali dodeljenega časa in če bo na koncu na voljo še kaj časa, bom dopustil še krajštek postopek catch the eye. Kdo nasprotuje, ne zelo dobro. Dobro, Besedo dajem v imenu komisije komisarju De Guchtu. Uh, uh. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, hvala uh, Eh, da sem še enkrat dobil priložnost, da vam spregovorimo o vprašanju pogajen v okviru akta eh, in ga umestiti v kontekst. Gre za sporazum, ki bo zelo pomemben za to, da ohranimo eh, tako delo kot konkurenčnost v Evropski uniji na trgih. Če želimo konkurenčno gospodarstvo, se bomo morali osredotočati tudi na ekskluzivnost, na konkurenčnost. Tu so nekatere konkurenčne prednosti rasti na svetovnih trgih, potrebujemo instrumente za to, da poskrbimo za ustrezno zaščito glede tega na trgu. In prav gotovo naše državljane skrbijo ne le delovna mesta, temveč tudi eh, varnost eh, in eh, vsa druga vprašanja. Potrebujemo nekaj, kar bo razumno, uravnoteženo in učinkovito. In tu je tudi uporaba sporazumov TRIPS in mislim, da se glede tega vsi strinjamo. Eh, v marca meseca sem tu predstavil ključna načela, na katerih slonijo ta pogajanja in govoril o preglednosti tudi, ki jo spoštujemo eh, v odnosu do tega parlamenta. Tu so osnutki besedil, ki se na to nanašajo, to smo vam posredovali, komisija je držala besedo in se držala teh načel zelo natančno. Prvič gre za za cilj akte, katere predmet je eh, preprečevati kršitve, eh, kršitve pravic do, eh, do premoženja oziroma do sredstev in tudi to ne sme posegati v zasebnost podatkov državljanov na računalnikih. In če imate kakršne koli dvome glede tega, bom vesel vaših vprašanj. Drugič akta se nanaša na, izvrša, na izvrševanje oziroma izvajanje obstoječih, eh, obstoječih pravic na tem področju in sicer na podlagi minimalnih pravil, kako to izvajati tudi na eh, mejah. Akta bo eh, zagotovila, da bodo naprimer oblikovalci, proizvajalci lahko računali, da bodo zaščiteni pred ponarevanjem Krat, akta mora biti tudi v skladu z evropskim aki, vključno z visoko ravnjo harmonizacije in e, tu gre tudi za telekom omrežja in ne nazadnje tudi e, zakonodaja Evropske unije, ki se nanaša na e, zasebnost. Kaj pa je dodana vrednost eh, tega, me boste vprašali? Zakonodaja je eno najučinkovitejših orodij in če bo to sprejeto, eh, bo eh, to zelo pozitivno. Potem gre tu eh, tudi za jasnost besedila akta ne more biti podlaga, da bo naprimer služila kot eh, eh, izgovor za poseganje v področje trgovine z zdravili. Potem gre tu za dostop do zdravil, to se ne bo nanašalo na patente in Prav tako bodo po vseh krogih pogajen sledila eh, tudi eh, razpravljanja in v skladu z zavezami in okvirnim, okvirnim sporazumom pa bomo eh, vse to posredovali in izmenjali z Evropskim parlamentu. Potem gre tu za izide desetega kroga pogajen v Washingtonu konec avgusta med 18. in 20. avgustom. Prišlo je do določenega napredka, ni še dovolj fleksibilnosti pozornosti so strani strani za obravnavo bolj občutljivih vprašanj. Poteka pa obsežno delo, ki se nanaša na, na preambulo, potem na iz, eh, prakso eh, glede izvrševanja. Vse to je skoraj pri koncu, kar zadeva pogajanja v zadnjih dveh krogih, pa se je pokazalo dovolj jasno, da eh, konsens za pa je moč doseči samo na podlagi najnižjih skupnih imenovalcev eh, ob upoštevanju vseh najrazličnejših sodelujočih eh, v teh pogajanjih. Kar zadeva digitalno omrežje, internet, ki je eno bolj občutljivih, pa tudi eh, bolj eh, inovacijskih poglavi, pa je prišlo pravzaprav do koraka nazaj, stranke se niso mogle eh, dogovoriti glede režima za storitve in dejavnosti na tem področju. Potem tudi carinske dejavnosti oziroma ukrepe ki se nanašajo na, na prehod oziroma prevoz blaga. Tu eh, so razprave, ki so bile predmet eh, rezo, eh, razočaranja, kajti Evropska unija ima tudi pravico, pravice na tem področju. In so primeri ponarevanja v najrazličnejših sektorjih, vendar več partnerjev insistira, da le patenti eh, in avtorske pravice so lahko predmet te zaščite. Vendar pa bomo naredili vse, da bo ta nov interes eh, tudi obvarovan. Eh, od 23. septembra do 1. oktobra bodo potekala naslednja pogajanja. Tu so uh, Tu se bo obravnavalo še vsa preostala eh, vprašanja. Eh, gre za varovanje intelektualne lastnine na svetu in eh, tudi pogovor o tem, kaj lahko k temu prispeva akta. Če ob koncu tega procesa Evropska unija ugotovi, da ne bo veliko dodane vrednosti ali pa da bomo prišli do sporazuma, eh, ki bo zaščitil eh, le drugo raven intelektualnih sporazumov, potem bo potrebno razmisliti o naši udeležbi v tem sporazumu. Hvala. Hvala lepa. Imamo več predstavnikov različnih političnih skupin. Gospod Kaspari, tri minute. 178. spoštovani kolegi. 176 milijonov različnih ponarejenih predmetov, predmetov je bilo za, eh, zaseženih, eh, ki so prihajali iz Indije, potem iz Kitajske in eh, kupci teh ponarejenih eh, predmetov oziroma proizvodov pa so tisti, ki so na udaru eh, oziroma ki so žrtve tega ponarejanja. Po drugi strani pa eh, lahko pride celo do smrti otrok, zato ker jim niso na voljo, ko je potrebno eh, zdravila. Kratka, potrebno je predvideti zaščito pred nevarnimi proizvodi, eh, to ne sme škodljivo vplivati tudi ne na trgovino v Evropi in akta in eh, ta trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju bo prav gotovo prispevek v tej smeri. Gre za prvi mednarodni sporazum, kjer eh, se skušajo eh, države eh, glede tega povezati, vse več jih je, tu je sodelovanje tudi med Evropsko komisijo in parlamentom in sicer že po sprejetju resolucije spomladi in mislim, da Eh, je dobro eh, dobiti v pogled v to, kako potekajo pogajanja. Želimo tudi čestitati k doseženemu do sedaj doseženemu. Eh, prav težko je pravzaprav najti negativne točke v tem sporazumu. Tu gre tudi za obravnavo kršitev patentov. Potem je tu vprašanje interneta, ki, ga, ki ni zajeto in potrebno je zagotoviti spoštovanje aki kominoter. Komisija mora biti zelo čvrsta, ko brani tu interese Evropske unije. Načela eh, varstva patentov, vse to so vprašanja, ki so bila upoštevana. Menim, da Eh, bi bilo potrebno ravno tako zaščititi tako šampanjec kot eh, sere, eh, kot je to na primer primer Coca-Cola in podobno. Preglednost tudi je prav gotovo jasna prednost v tem pogledu in lahko tudi prinese napredek s tem sporazumom, tako da upamo, da bo dejansko do tega prišlo in da bo prišlo do podpisa. Pričakovali bomo sedaj, eh, kaj se bo zgodilo eh, v nadaljevanju. Potrebno je natančno preučiti besedilo, tudi rezultate in opredeliti naše stališče eh, in želimo vam vse dobro pri teh prizadevanjih. Sedaj pa naslednji v imenu S in D. Slišali smo pomirujoče tone. Eh, tu, so, eh, tu je tudi zaskrbljenost nekaterih eh, parlamentarcev glede določenih vprašanj, ki še niso povsem pomirjeni in eh, besedilo je bilo objavljeno in eh, smo eh, tudi že intervenirali popreje v času razprav spomladi, tu je govora o generičnih zdravilih, na sestanku je bilo govora tudi o geografskih indikatorjih in kakšne so naše prednosti. To je pomembno zlasti pri vašem stališču, ki ga boste predstavljali na japonskem. In eh, včeraj eh, so mnogi govorci spomnili na to, da smo mi parlamentarci pravzaprav glasniki državljanov in eh, da je potrebno to upoštevati. In prosil bi vas, gospod komisar, da to upoštevate, da gledate na parlamentarce kot na partnerje in ne le ljudi, ki so morda oponenti. Tu gre potem tudi za sveto načelo zaupnosti in eh, tu je tudi besedilo akte, eh, vendar pa ne moremo posredovati nobenega eh, sporočila po tem sestanku, če tudi je naša vloga, da upozarjamo, ozaveščamo in skušamo doseči, da bodo ljudje bolje razumeli. O tem potrebno je zagotoviti, torej, da bomo dobili akt, ki bo zaslužil tako zaupanju. Naj vas eh, spomnim na svojo preokupacijo. Dostop do eh, zdravil pravite, da res, da je to obravnavano eh, prednostno in hkrati ne sme preprečevati prostega pretoka in proste proizvodnje. Vendar zakaj potem to uvrstiti v, v ta sporazum? razum, kajti gre za legitimni boj proti ponarejanju, eh, tudi na področju patentov, tu se gre dalje od sporazumov. Eh, trips, ne želimo nobenih amalgamov oziroma mešanja enega in drugega. Želimo ravnotežje med pravicami uporabnikov in imetniki eh, pravic eh, in tu vas še enkrat spomnil na sporazume trips. Potem eh, tudi glede interneta zaupam v to, da akta ne bo slabila evropskega stališča. Gospod komisar, so še druge točke, ki bi eh, jih veljalo eh, tu eh, omeniti, vendar pa bi rekel samo to, da upamo, da bomo v tej razpravi dobili več informacij, da bo to eh, v dobro naših državljanov, v obrambo eh, njihove svobode in osnovnih svoboščin. In upamo, da boste eh, zlasti tudi eh, zagovorniki in predstavniki eh, tega, kar bomo posredovali sodelovali tukaj v okviru parlamenta, bodi si eh, ob vašem zasedanju na japonskem ali druge. Zato bi, zato bi eh, zaprosil v tem pogledu za resolucijo pred vsakršnim podpisom akte, če tudi bo to pomenilo, da se bomo morali vrniti za pogajalsko mizo. Hvala. Rinaldi je nam šlepto. Gospod Rinaldi, v imenu skupine Aldi, minuto in pol. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, gospod komisar. Acta est fabula, ploskajte, so rekli. Eh, rimski igravci na koncu predstave, konec je komedije in sedaj smo mogoče ravno pred podobno situacijo, vendar pa še ni čas za to, da bi ploskali. Slišali smo kar pomembne zadeve v razpravi o tem, ampak po drugi strani vemo, da vsaj 60 odstotkov ponarejenih proizvodov prihaja iz Kitajske, ki pa ni uh, članica akte in zato se je treba tukaj vprašati, uh, ali se je sploh vredno s tem ubadati in ali bo sploh primerno ta dokument podpisati. Eh, razlogi za zaskrbljenost so številni. Veliko je bilo rečenega o internetu in zahvaljujemo se komisiji za vložene napore v to, vendar pa moramo biti še posebej pozorni na tem področju. Potem, kar zadeva zdravila, so tudi drugi kolegi že povedali, da je v bistvu nemogoče tukaj dati v isti koš ponarejena zdravila in generična zdravila in to je sploh zelo pomembna točka tudi zaradi držav v razvoju. Potem imamo tukaj še TRIPS in eh, tudi ta sporozum mora biti vključen vsaj v preambulo k akti. In mogoče smo v nekoliko protislovni situaciji, saj registrirane blagovne znamke z geografsko označbo eh, bodo lahko imele večjo moč kot sama geografska označba in zato je tukaj trips pomemben za močnejšo podlago za zaščito teh proizvodov in mi predvsem pozivamo k večji pozornosti in pazljivosti pri tem sporazumu. Naslednji je gospod Albrecht, minuto in pol imeni zelenih. Eh, gospod predsednik, V parlamentu je bila akta in predlogi sprememb izglasovana z večino, vendar pa je parlament je še vedno podpira resolucijo iz marca meseca. In poudariti želimo, da nočemo, da bi se pravice intelektualne lastnine prenesle samo na zasebnike. Pravna država in demokracija zahteva, da se zaščita pravic intelektualne lastnine, zlasti tiste, ki se prenaša po internetu, zagotovi na ravni države. Ta projekt trenutno omogoča zasebnim kartelom, da stvari urejajo v skladu z lastnimi interesi in to zaenkrat na srečo še ni stopilo v veljavo. In zato lahko trdimo, da je ta osnutek sporazuma premalo jasen in ne zagotavlja prave zaščite pravic intelektualne lastnine. Zato evropejci še naprej protestirajo in na ta način skušamo vplivati na prihodni sporazum. Gotovo bomo pa morali na tem še veliko delati. Sedaj ima besedo imenu Evropskih konzervativcev in reformistov gospod Kamal. Minuto. Hvala lepa. Najprej bi rad pozdravil to, kar je bilo rečeno na začetku, da ne bo novih pravic ritualne rastline, da ne bo sprejemanja zakonodaje skozi zadnja vrata in da bo komisija poskrbila za večjo preglednost zlasti ko gre za določene pogajalske partnerje. Vendar moramo, po mojem mnenju, razumeti tudi razliko med digitalnim svetom in svetom, v katerem je avtor Andersen zapisal, da v svetu, v katerem živimo, je cenejša sila in cenejša proizvodnja privedla do tega, da digitalna industrija pravzaprav prav izniči svojo vrednost. Vsi v industriji morajo razumeti, da je treba preučiti nove poslovne modele, ne morejo se več zanašati na stare modele, zlasti fonografska industrija, naprimer. Vendar živimo tudi v svetu atomov, kjer je ogromno podjetij, ki proizvajajo. Evropska unija morda res ni konkurenčna, ko gre za ceno delovne sile, vendar so podjetja v Evropski uniji konkurenčna, ko gre za raziskavo in dizajn. Mislim, da je za ta podjetja, ki vlagajo na milijone in milijarde v nov dizajn, v nove proizvode, grozljivo, ko vidijo, kako njihove proizvode spodkopavajo ponarejeni proizvodi iz drugih delov sveta. Živimo v svetu, kjer proizvodi kot smartphone prevladujajo. Poskrbeti moramo za to, da vse te milijarde, ki so bile vložene v proizvodnjo novih izdelkov, ne bodo splavale po vodi. Mislim, da je treba razumeti razliko med svetom atomov in digitalnim svetom. Hvala. Hvala. Besedo ima gospod Šolc, imenu skupine GUE, dve minuti in pol. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi poslanci, gospod komisar. Zaščita pravic intelektualne lastnine je za nas nekaj zelo pomembnega. To je zelo pomembno za mala in srednja podjetja. Zato ponovno pozivam k omejitvi proizvodnje piratskih izdelkov in sprašujem se, ali to lahko sploh omejimo, če države, ki so pri piratstvu najbolj udeležene, niso članice sporazuma. Zato je treba k večji budnosti pozvati tudi Svetovno trgovinsko organizacijo. Gospod komisar, vem, da tisti, ki se pogajajo v imenu sveta in komisije, trčijo na naslednjo dilemo. Imamo registrirane blagovne znamke, imamo vprašanje kršenja pravic. In različne stranke lahko izključijo določene količine nekomercialnega blaga, ki se prenaša v osebni prtljagi. Sedaj pa vi želite primorati države, da bodo podjetja, ki uvažajo programe ali določene proizvode, spoštovala pravne in zakonske ukrepe. Seveda lahko ponarejeni proizvodi potujejo tudi v kontejnerjih, vendar pa imamo bolj občutljive primere, kot so naprimer programska oprema ter eh, deli tehnične opreme, ki se prodajo z blagovno znamko Microsoft. Boriti se moramo proti ponarejanju, pa tudi proti kršenju pravic v primeru različnih tehnologij. Rekli ste, da je bil dosežen določen napredek in da so Združene države Amerike rešile vprašanje providerjev. Vendar pa se tukaj pojavlja tudi vprašanje pomoči, podpore. Naprimer, podatki določenega podjetja se lahko posredujejo stranki, v zvezi s katero imamo določene dvome ali ne. Združene države Amerike so morda zgled za zaščito podatkov, vendar vemo, da pri tem vprašanju Evropska unija in Združene države niso na isti ravni. Predvsem, poudarjam, je treba zaščititi mala in srednja podjetja glede eh, zaščite pravic intelektualne lesnine. Besedo ima gospod Speroni. Gospod predsedujoči, gospod komisar in člani sveta, hvala za to razpravo. Čeprav moram priznati, da je zelo težko o nečem govoriti, če nimamo o tem primerne dokumentacije v rokah. Namreč službe parlamenta niso rekli v zvezi s tem ničesar, komisija vseh besedil ni dala na voljo in tako pač sedaj moramo govoriti bolj nasplošno o tem vprašanju ki ga je pa gotovo koristno obravnavati. To je tema, ki spada v okvir Evropskega projekta za zaščito naših eh, proizvodov in torej tudi naših podjetij in naših delavcev. Pa čeprav imamo tukaj tudi nekaj zadržkov, kar zadeva ureditev blagovnih znamk. Mi moramo zaščiti naše delavce. Ugotoviti moramo, ali obstajajo oblike nelojalne konkurence, ki temeljijo na izkoriščanju delavcev in delavk in ki temeljijo tudi na ponarejanju. In zato se je treba proti takim nesprejemljivim oblikam konkurence boriti, zato da bomo prav na ta način zaščitili v Evropi, tiste, ki proizvajajo v Evropi, ki delajo v Evropi in ki v to vlagajo svoj napor, svoj trud, svojo inteligenco in s tem prispevajo k razvoju naše celine. Naslednja. V imenu skupine neodvisnih poslancev, gospa Vertman. Hvala lepa. Spoštovani kolegice in kolegi. Večstranski sporazum akta bi moral omogočiti, da bomo sprijeli nove zakone za boj proti ponarejenim izdelkom in piratstvu. Na tem področju potrebujemo več preglednosti. Ni treba, da se direktiva za varstvo osebnih podatkov razblini, razvodeni, saj na ta način ne bomo dosegli boljšega boja proti piratstvu in ponarejanju. Zato je treba oceniti vse možne posledice tega sporazuma na področju pravic intelektualne lastnine. To do sedaj ni bilo narejeno. Ravno tako je treba zagotoviti zaščito zasebnega sektorja ter osebnih podatkov. In naj povem, pravice intelektualne lastnine so dobrina družbe in jih je treba ščititi. Ne smejo presegati, človekov, ne smejo presegati človekovih pravic. In zato je treba zaščititi in upoštevati že vse obstoječe zakone, kadar govorimo o tem sporazumu. Hvala. Osem se vas je javilo v okviru postopka Catch the Eye. Nihče drug ne bo dobil besede. S temi osmimi pa bomo res zelo strogi. Gospod Kesslinger, za minuto in pol. Frau Kesslinger, eine Minuten. Gospa Kesslinger. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ein effektiver Vollzug von bestehenden Regeln. Dragi kolegi in kolegice, uporabljati, izvajati moramo že obstoječe pravice za zaščito pravic intelektualne lastnine in se na ta način boriti proti piratstvu in ponarejanju. Uh, Sama prejemam elektronsko pošto naših državljanov, ki se protužujejo, da ni preglednosti pri pogajanjih o besedilu sporazuma akta in zato moramo mi dokazati, da se Evropska unija teh težav zaveda, da se zaveda težav pri pogajanju o akti in zagotoviti moramo, da se ne bodo kršile pravice intelektualne lastnine. Ne moremo, naprimer, dopustiti tega, da naši državljani ne bi bili povezani z internetom in ne smemo omejiti svobode naših državljanov pri tem. Gospa Benova, izvolite. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia. Gospod predsedajúci, kolegy. Veliko je piratskih ponarejenih proizvodih v globalni trgovini. Vse to ogroža vzdržnost eh, eh, svetovnega gospodarstva, povzroča velike izgube gospodarstvom in eh, škodi tudi na področju intelektualne lastnine. Ogroža pa tudi potrošnike in. Eh, vodi v izgubo delovnih mest. Sporazum akta je lahko učinkovit mehanizem za boj proti temu pojavu, vendar pa eh, je potrebno povdarjati, eh, kako pomembno je imeti čim čvrstejši sporazum in doseči tudi eh, uravnoteženost glede na pravice, kajti živimo v družbi, Eh, ki pomeni, da ni mogoče posegati v pravice drugih, ko ščitimo svoje pravice. Hvala. Kar zadeva izjemo eh, za generična zdravila, to mi ni najbolj všeč. Eh, tu je več problemov, ki jih bo potrebno razrešiti, zlasti za tranzitne države hkrati pa mora to predstavljati tudi obveznost, ko gre za uporabo izjeme. Pravila izjeme. Tisti, ki širijo tehnološke in tehnične metode in sicer zato, da bi zaobšli in stvari eh, zablokirali, tu je potrebno zlasti upoštevati gospodarske eh, interese, videti, kakšni so ti interesi. Če jih ni, ko gre za te poskuse, da se vse to zaobide, je treba spet ugotoviti, k čemu to vodi. Potem eh, tudi želja, da se uvajajo nekatere sporne ideje. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire, je voudrais apporter un élément. Euh... Gospod predsedujoči, ponovno smo se znašli v tej razpravi o akti in so podpisniki izjave 12. bi vas rada v zvezi s tem obvestila, da je ta izjava dosegla zelo široko podporo v parlamentu in presegla število minimalnih potrebnih podpisov. Torej, pred zadnjim krogom pogajanja o akti se mi zdi zelo pomembno, da vam to sporočim in mislim, da to lahko razumete kot mandat za pogajanja, ki vam ga daje Evropski parlament. In naj vas spomnim, katere elemente vsebuje. Torej, parlament seveda zahteva preglednost in tudi to, da se to besedilo v času pogajanj posreduje naprej. Poleg tega pa zahtevamo, da se pravice intelektualne lastnine ne uskladijo znotraj tega mednarodnega sporazuma in da se ohranijo ter zaščitijo pravice um, internetnih, povezane z internetnimi vsebinami. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Vprašati se moramo, v kolikšni meri to vrstni sporazumi varujajo velika podjetja in v kolikšnih primerjih posameznike. Verjetno so ponarejena zdravila v določenih primerjih lahko samo malenkostno škodljiva, v drugih primerjih pa so lahko resno škodljiva in celo bijo ljudi. Dejstvo je, da se ta ponarejena zdravila proizvajajo v tistih državah, kjer je delovna sila cenejša. Vendar to pomeni, da se proizvodnja teh zdravil seli v druge države in je v škodo našim delavcem. Verjetno nekateri lobisti za akto želijo ukiniti dostop do interneta zato, da se zmanjša nelegalno prenašanje preko interneta. Ali lahko kdo zagotovi, da teh določb ne bodo kasneje usilili v sporazum? Hvala. Uh. E, ja. Naslednia govornica. Satisfakcją przyjmuję. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Z velikim zadovoljstvom pozdravljam današnjo razpravo o akti. Mislim, da je to korak v pravo smer. S tem se bo okrepil tudi položaj Evropskega parlamenta kot institucije, ki zastopa evropske državljane. Moram pa povdariti, da ima Evropski parlament pravico do tega, da je obveščen in da se Evropska komisija z njim posvetuje, ko gre za pogajanja o tovrstnih sporazumih. Sporazumih, ki se nanašajo na trgovino in na trgovinske vidike pri intelektualni lastnini. Današnja razprava je bila vsebinska in upam, da bo komisija tudi v prihodnosti posredovala polosebinske pripombe, tako kot danes. Zaupnost pogajan je res privedla do negativnih občutkov nek pri nekaterih uporabnikih interneta. Vsemu temu bi se lahko izognili, če bi Evropska komisija vse bolj pogosto obveščala o tem, kaj počne v okviru teh pogajanj že od samega začetka. V pisnem vprašanju komisiji sem omenila tudi odnos med akto in drugimi pomembnimi dokumenti. Hvala. Hvala lepa, gospod Lichtenberger. Uh, komisar, ha Hvala lepa. Gospod komisar, zatrdili ste nam, da sporazum akta dejansko ne bo ničesar spremenil. Vendar pa nam niste dali nobene priložnosti, da izrazimo svoje stališče do tega vprašanja, da predstavimo svoje zamisli in predloge in da kakorkoli prispevamo svojim pravnim in strokovnim znanjem k temu delu. Posredna škoda za državljane bo verjetno večja, kot ste sami nakazali vendar vas bomo res držali za besedo. Zakaj ni bilo v okviru pogajanj dovolj preglednosti? Vem, da imamo pomembne trgovinske partnerje v ZDA, ampak vseeno ali lahko komisija mirne vesti opravlja takšne pogajanja. Potem pa še geografske označbe porekla. Sama sem bila pri pogajanjih prisotna in slišala sem, da je v praksi to dejansko varovanje blagovnih znamk in to bi morali popraviti. Hvala. Še dva govornika ste se prijavila. Najprej gospod Edenhauser, eno minuto. Ähm, Hvala lepa, samo tri pripombe na kratko. Najprej bi vam rad čestitev za pisno izjavo o akti. Druga zadeva je seveda povezana s preglednostjo. Imamo vprašanje za komisarja. Komisar, kako nam kot članom Evropskega parlamenta lahko pojasnite, da smo pravzaprav odvisni od združenja za civilne pravice v ZDA? Imam namreč njihovo izjavo in prosim vas, da potrdite, ali je to res izjavo prvotno besedilo. Zato vas sprašujem, ali je možno, ko gre za odgovornost, izključiti dejstvo, da se vprašanje odgovornosti lahko ponovno vključi v besedilo. Quiet, Hvala lepa vsi se strinjamo, da je ponarejanje slaba zadeva, da je pomembno to za evropska podjetja in za državljane, namreč da zaščitimo naše proizvode, proizvodnje in tudi geografske označbe. To tu vse lepo in prav, vendar obstaja razlika med svetom atomov in svetom delcev. Ko govorimo o internetu, mislim, da lahko zatrdimo, da imajo ponudniki internetnih storitev in podjetja upravičene strahove, kajti bojijo se, da bi vse skupaj lahko škodilo razvoju in evropskim podjetjem. Škodilo bi lahko tudi temu, kako se uporablja nova tehnologija. Zato komisija, prosim vas, da ukrepate odločno, ko gre za boj proti ponarejanju, ko pa gre za del, ki se nanaša na internet, pa predlaganega črtate iz porazuma. Hvala. Najlepša hvala. Razpravo bo zaključil komisar De Gucht. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj se najprej zahvalim vsem članicam in članom parlamenta, ki so se oglasili v razpravi. Mislim, da je dobro, da smo imeli to razpravo še pred zadnjim krogom pogajanj v Tokiju, kajti s tem smo pridobili kar nekaj informacij. Par besed o zaupnosti. Odgovoril bi najprej na nekaj tehničnih vprašanj. Eno vprašanje se je nanašalo na sporazum TRIPS in zanimalo vas je, ali se bo javno zdravje eksplicitno omenjalo v sporazumu. Odgovor je da. Namreč zapisano bo, da je treba upoštevati tudi tisto, kar je bilo sklenjeno v Dohi in kar je zapisano v sporazumu TRIPS. O tem smo se dogovorili leta 2001 in sicer novembra. Omenjali ste tudi zasebnost. Če si pogledate besedilo, o katerem se trenutno pogajamo, tam piše, da nobena stranka ne bo dolžna na podlagi tega sporazuma razkriti kakršnih koli informacij, ki bi bile v nasprotju z mednarodnimi sporazumi, z obvezami držav ali z varovanjem zasebnosti. Še ena podobna določba je zapisana v osnutku besedila, o katerem trenutno govorimo. Ta določba navaja, da v digitalnem okolju vsaka stranka mora spoštovati tista načela, ki so povezana z zasebnostjo in s pravico do izražanja. Torej, vse je eksplicitno omenjeno v tem sporazumu. Še par besed o zdravilih. Mislim, da zdravili res ni nobenih težav, ne samo zaradi akte, temveč tudi zaradi tega, ker se trenutno pogajamo z Indijo o točno tem vprašanju. Kot veste, so Indici svetovno, svetovno trgovinsko organizacijo prosili za določene stvari v zvezi z zdravili. Gospod komisar, se opravičujem samo trenutek. Spoštovane kolegice in kolegi, razprava se zaključuje. Tako da vas res lepo prosim, da ne zganjate hrupa. Gospod komisar, izvolite. Naj dodam še to, da patente ne pokriva poglavje, ki se nanaša na carino v akti, temveč so patenti eksplicitno omenjeni v luči licenciranja, kar je seveda zelo pomembno. Še nekaj o zaupnosti. Nobenih težav nimamo s tem, da bi objavili to besedilo, vendar nismo sami v teh pogajanjih. Gre za večstranski sporazum, kar pomeni, da se morajo tudi ostale strani strinjati s tem, kaj bomo javno objavili in česa ne. Glede vašega izrecnega vprašanja, ali boste imeli možnost pogovoriti se o eventualnem sporazumu, kajti kjer ne piše, da bomo dejansko dosegli sporazum. Torej, če boste v primeru, da dosežemo sporazum, imeli priložnost ta sporazum obravnavati še pred podpisom sporazuma, vam lahko povem, da je komisija v okviru pogajanj ta cilj dosegla. Vse stranke se z seveda strinjajo s tem, da bodo objavile besedilo, preden ga podpišijo. Tako smo se dogovorili na zadnjem krogu pogajanj v Washingtonu. Bolj eksplicitno tega je težko biti. Hvala. Najlepša hvala. Razprava je s tem zaključena. Nadaljujemo z glasovanjem.